med leta 2008 z veliko večino 640 glasov. To je naša naloga in to bomo izpolnili. Hvala lepa. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Έληξε η συζήτηση. Najlepša hvala, gospod komisar, s tem smo ob koncu te razprave.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 Najlepša hvala, gospa predsedujoča, poslanke in poslanci. Blagovna znamka ima zelo velik pomen v sodobnem času, namreč pomeni tudi jamstvo stalne kakovosti, pomaga pri oblikovanju podobe podjetja, ki jo uporablja, tudi eh, prispeva k boju proti ponaredkom glede na odločitve posameznih uradov, nacionalnih uradov, ki so hoteli omejiti blagovno znamko skupnosti in njeno uporabo, se je bilo treba odzvati na to, eh, kar pomeni, da če se v samo eni državi članici ta blagovna znamka zlorablja ali ne uporablja, da to pa je ne bi bil tako resen problem. Naj vas upozorim, da temu ni tako. Blagovna znamka skupnosti ima za namen vsem podjetjem, velikim in malim, torej ponuditi jim ustrezno orodje za zaščito blagovnih znamk na evropski ravni tako da lahko ta znak uporabljajo samo tisti, ki so za to dejansko pridobili vse pogoje in uporaba blagovne znamke skupnosti mora biti sprijeta kot velika prednost tudi strani uporabnikov in potrošnikov. To je tudi velik prispevek k uspehu notranjega trga. Zaradi tega bi vse morebitne nadaljne omejitve uporabe te blagovne znamke pomenile hudo kršitev do sedaj sprejetih ukrepov in komisija je resno zauzeta, da bo ukrepala še nadalje v smislu akcijskega načrta za boj proti piratstvu nove zahteve v zvezi z blagovno znamko skupnosti so povezane tudi z učinkovitim bojem proti zlorabi blagovnih znamk nasploh. E, pomembna pa je ta znamka tudi zaradi tega, ker velja za celotno Evropsko unijo. Pomembna je tudi v našem nastopu na vzven proti tretjim državam, tudi v smislu tega, da se lahko prepreči pretok e, ponarejenih blagovnih znamk preko zunanjih meja Evropske unije. Eh, kdor pa pravi, da je eh, dostop do blagovnih znam skupnosti predrag in prezapleten, nima prav, ker gre za določena pravila, ki bodo ravno s svojim obstojem onemogočala zlorabo in prekirano produkcijo razmoževanje blagovnih znam skupnosti. Prav tako pa bomo poskrbeli za ustrezno rabo blagovnih znamk v času eh, pridobitve dovoljenja za njihovo rabo in izvajali bomo tudi ustrezen nadzor Zaradi tega sem se, dame in gospodje, poslanke in poslanci, hotel osebno obrniti na vas in vam zagotoviti, da moje službe pozorno spremljajo razvoj dogodkov v državah članicah in upamo, da nacionalni organi ne bodo sprejemali odločitev in sklepov, ki bodo preprečevali uporabo blagovnih znam skupnosti na notranjem trgu. Hvala lepa. Hvala tudi vam, gospod komisar ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λεκτήματος. Govorniku političkim skupin gospa Hanzi, ku imenu EPP, dve minuti. Pani komisažu, koležanki, koledzi. Spoštovana gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, zelo sem zadovoljna, da kljub pozni uri danes poslušamo izjavo komisije v zvezi z uporabo blagovnih znam skupnosti na notranjem trgu. Namreč to je bila ravno pobuda EPP in kot sami veste, gospod komisar, je to vprašanje še zlasti pomembno za delovanje odbora za pravne zadeve in odbora IMKO, ki sta tudi izrazila svoje mnenje, da je notranji trg bil vzpostavljen ravno zaradi tega, da bi odpravil omejitve in ovire med državami članicami. Zaradi tega ravno smo tudi vzpostavili ta koncept blagovne znamke skupnosti in po zaslugi tega sistema imajo podjetja jamstvo enakomerne zaščite svojih proizvodov po celotnem notranjem trgu in eh, evropska podjetja, vsa delujejo na evropskem trgu. Tako da z zaskrbljenostjo gledamo določene eh, pojave, kot so naprimer sklepi o dodatni zaščiti avtorskih pravic v državah članicah. Eh, zato sem vas z veseljem poslušala gospod podkomisar, ko ste dejali, da so taki sklepi v nasprotju z odločitvami o spostavitvi enotnega notranjega trga. Naša skupina bo vedno podpirala to vrstna prizadevanja, ki vodijo k skupnemu notranjemu trgu in ki bodo v interesu podjetij. Pa vendarle me zanima, gospod komisar, kakšen pa bo vaš odziv če se bo izkazalo, da bodo določeni pristojni organi v državah članicah imeli nasproten pristop kot komisija. Ali se vam ne zdi, da bi zaradi jasnejše situacije bilo treba ponovno pregledati uredbo, ki se nanaša na blagovno znamko skupnosti in tudi vso ustrezno zakonodajo na tem področju državah članicah? Rabelek, mešan, Najlepša hvala, gospod Tarabela, v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Obstoj blagovne znamke skupnosti je že v času svojega obstoja dokazal, da je uspešno orodje za boj proti zlorabam naših potrošnikov in proti ponaredkom. Uh, Tega se zavedajo tudi ustrezne službe, to je tudi dobra rešitev za enotni trg. E, nekateri sicer pravijo, da je to predrago, kot ste tudi sami rekli, gospod komisar, vendar si moramo vsi prizadevati, da bomo imeli na notranjem trgu tudi ustrezno zaščito evropske blagovne znamke. Blagovna znamka Skupnost je v tem primeru idealno orodje, da to tudi dosežemo in da olajšamo delo tudi našim carinskim službam. Že od 14. decembra lani smo potrdili svojo pripravljenost, da podpremo blagovno znamko in tudi pravila za ustrezno registracijo lete. Videli pa smo tudi nedavni primer, ko je šlo za patentiranje Lego kocke in vemo, da je eh, tudi Evropsko sodišče odločilo v prid pritožnika. Zaradi tega menimo, da je potrebno, da komisija vzpostavi ustrezna pravila igre, ki bodo kos vsem dejanskim spremembam, vključno z globalizacijo, v prid pritožnika potrošnikom, ki morajo biti vedno ustrezno in razumljivo informirani. Najlepša hvala, gospod Tarabela, v imenu liberalov. Gospod Wikström, za dve minuti. Fru talman, herr kommissionär, det gläder mig att vi denna kväll kan ha denna viktiga... Gospa predsedajoča, gospod komisar, zelo me veseli, da danes lahko imamo to pomembno razpravo, čeprav je ura že predvsej pozna. Gre namreč za eno največjih prednosti Evropske unije, ki nam omogoča, da znižamo pragove in se pogajamo med evropskimi državami. To vodi v rast in državo blaginje, kakršno si želimo. Evropa lahko v 21. stoletju eh, se krepi samo na podlagi političnih pobud. Rast eh, se napaja iz podjetij, iz podjetnosti in ravno zato eh, je ključno, da lahko ljudje ustanavljajo podjetja, ki delajo produktivno in zaposlujejo ljudi. To je najboljša pot, kako lahko zagotovimo rast in ravno zato gre pri blagovni znamki skupnosti. Sploh, ko je govora o malih in srednje velikih podjetjih, ki si želijo rasti. Zelo pomembno je, da ta podjetja lahko brez birokratskih ovir delujejo po vsej skupnosti. Zelo sem bila zaskrbljena, ko sem izvedela, da nekatere države članice na tem področju ne uresničujejo svojih dožnosti, da kršijo pravila o blagovni znamki skupnosti in da se znamka podeljuje samo, kadar se uporablja v večjih državah ali kadar se uporablja v celotni skupnosti. To pomeni, da, si, da je sistem blagovne znamke skupnosti resno ogrožen in upam, gospod komisar, da se boste zaprstavili tem državam članicam, ki želijo uvajati nove kriterije. Eh, kajti na ta, sicer bo ogrožen naš skupni trg. Eh, gospod Harbor, za tri minute. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, v imenu moje skupine in tudi kot predsednik odbora za notranji trg bi se rad iskreno zahvalil gospodu komisarju, da je tako jasno povedal, da je obnašanje dveh eh, urado za blagovne znamke v Beneluxu in na Mačarskem nedopustno. Sam sem pri tem tudi zelo uh, eh, zauzet, ker menim, da je blagovna znamka skupnosti velik prispevek za dejansko funkcioniranje notranjega trga in zato upam, da bodo vse poslanke in poslanci tukaj podprli komisijo. Zdi se mi neverjetno na ključje, da sta oba ta urada pravzaprav delujeta v državah sedanjega predsedstva in prihodnega predsedstva sveta. In sam se bom potrudil tudi v svojem odboru, da ko pride minister za notranji trg v moj odbor in mačarski minister bo prišel, ga bomo konkretno vprašali, kaj je s tem in mu rekli, naj gre neposredno na obisk v ta svoj urad in mu pove, kako je s tem. To je namreč nespremljivo. Zakaj je nespremljivo? Zato, ker so temeljna načela notranjega trga, da ni nikakršnega razlikovanja med podjetji, ne glede na to, kje delujejo na tem enotnem notranjem trgu. In v tem primeru je zadeva celo slabša, kajti ta predlog oziroma predlagana dejanja, če se jih bo res izvalo, dejansko pomenijo diskriminacijo do manjših podjetij v primerjavi z večjimi podjetji ravno majhna podjetja bo to najbolj prizadelo, ker recimo, da so registrirali novo blagovno znamko za celotno skupnost in se s tem poslužili prednosti pravzaprav te prave revolucije notranjega trga in to je za njih zelo stroškovno učinkovito. Potem to lahko traja celo pet let, preden dajo ta proizvod dejansko na trg. In kaj se bo potem zgodilo? Prišli bodo na Eh, mađarski trg in njihova blagovna znamka bo šla že k nekomu drugemu. To je popolnoma nedopustno in ne razumem, zakaj po vsem tem času, ko smo se ukvarjali z temi zadevami in vzpostavili ustrezne urade za harmonizacijo na notranjem trgu, še vedno prihaja do takih pojavov. No, ampak morda je to vseeno razumljivo, ker če pogledamo, zakaj gre, morda nekateri delujejo zgolj v lastnem interesu, egoistično in določeni uradi, ki izdajajo te patente ali blagovne znamke, bodo zahtevali od določenih podjetij, da se registrirajo, prijavijo eh, v njihovih lokalnih pristojnostih in to je celoti proti temeljnim načelom Evropske unije in tudi spodkopava, kot je gospod komisar upravičeno rekel, izvrševanje prednostnih nalog za to komisijo, kar je inovativnost, novi proizvodi za notranji trg in tudi boljše funkcioniranje notranjega trga. Hvala lepa, gospod Harbor, še dva govornika najprej gospa Rojtova. Eh, velmi vítám, že komise do roka bude modernizovat. Gospa predsedujoča, dame in gospodje, eh, celoti podpiram in pozdravljam to, da bo komisija podprla to ureditev in s tem se bodo zmanjšali tudi upravni stroški in stroški blagovnih znamk nasploh. To je odlično sredstvo za boj proti ponaredkom. Osebno izredno cenim, da je komisija vključena tudi moj lastni predlog za vseevropsko zaščito blagovnih znamk, namreč današnje oznake, ki se uporabljajo za oznako kakovosti, se še vedno lahko zlorabljajo in to posem nekaznovano uporabljajo se celo za blago, ki nikakor ne ustreza našim zahtevam. Seveda je zelo dobro, če uporabljajo blagovno znamko skupnosti, vendar mora ta pomeniti določeno kakovost, omogočati mora pošteno tekmovalnost in konkurenčnost in tudi pomeniti mora določeno stopnjo kakovosti v razmerju do drugih ne gre samo za preprosto razširitev kompetenc urada za patente in blagovne znamke. Hvala, gospa Rojtova, gospod Kelly, za eno minuto. Gospod Kelly ne uporablja mikrofona, zato ga tolmače ne slišimo. Pet je, da smo vsi enoglasni v tem, kar smo dejali. Eh, blagovna znamka skupnosti je naravna posledica razvoja notranjega trga. In naš skupni namen je bil ustaviti širjenje ponaredkov, tako da težko razumem, kako lahko kdo temu nasprotuje. Še zlasti pa mislim, da bi morale vse države članice stopiti skupaj in spametovati tiste, ki se ne podrejajo skupnim dogovorom. Prav tako menim, da so pobude, podobne tej za blagovno znamko skupnosti pravzaprav pomenijo, da približujemo Evropo njenim državljanom in pomagamo tudi poslovnežem in malim podjetjem. Rad bi tudi rekel, da je treba prispevati tudi hitrejšemu razvoju evropskega patenta, kar bo tudi šlo v isto smer. Najlepša hvala, gospod Kelly. Ni več govornikov. In s tem predajam besedo ponovno gospodu komisarju, da se odzove na razpravo. Euh, Hvala lepa. Kot smo že slišali danes, res je nekoliko pozno za razprave o tem vprašanju, ampak mislim, da vsi tisti, ki so se oglasili, vedo, da gre za pomembne zadeve. In slišali smo tudi, kako pomembno je za podjetja, da se ustraja na tej blagovni znamki skupnosti, ki jim ponuja določeno stopnjo zaščite, hkrati pa spodbuja inovativnost. Mislim, da moramo, podobno kot je rekel gospod Keli, poseči celo nekoliko dlje po drugih oblikah zaščite, zaradi katerih eh, Upam, da se bo tudi belgijsko predsedstvo dovolj odločno lotilo projekta eh, evropskega patenta iz vseh razlogov, ki smo jih že slišali in eh, komisija nikakor ne eh, namerava dopustiti, da se bodo igračkali z njenimi predlogi. Nočemo, da se vse skupaj spremeni v brezkončno kvačkanje. Namreč dejansko bodo najbolj trpela mala in srednja podjetja, če ne bomo dovolj odločni. Pripravljeni smo reči stop vsem poskusom kršitve naših eh, odločitev iz vseh razlogov, ki smo jih danes slišali in res je, kot ste povedali, treba bo budno spremljati, kaj se dogaja in si zastavljati pametna vprašanja. Gospa Vikstrom in tudi gospod Tarabela sta nas spomnila na to, kaj pomeni pravzaprav ta blagovna znamka skupnosti za podjetja, za vzpostavitev vsezega delovanja notranjega trga in lahko vam zatrdim, gospod Tarabela, da se lotevamo že tega ponovnega pregleda obstoječih uredb in direktiv. Eh, hvala tudi, da ste nas spomnili na sodbo v primeru Lego. Res je, da je treba zadeve ažurirati tudi v zvezi z blagovno znamko skupnosti in komisija si je zadala za nalogo, da bo še naprej delovala na tem. Vsi drugi, ki poskušajo ovirati razvoj dogodkov, pa morajo biti spremljeni pripravljeni sprejeti tudi posledice. Mi smo pripravljeni uredbo ustrezno pregledati in jo prilagoditi. Hvala tudi gospe Rojtovi za njene komentarje. Res je, konkurenčnost je treba podpreti in če bomo dejansko ustrajali na blagovni znamki skupnosti, bomo konkurenčnost še ukrepili. Treba je biti ustrajen, treba je preprečiti vstop ponaredkov na naše trge in treba se boriti proti piratstvu in ponarejanju. To pa lahko dosežemo tudi z boljšim usposabljanjem in izobraževanjem pristojnih kadrov država članicah, da se bodo lažje borili proti ponaredkom in piratstvu. Prav tako pa menim, da je pomembno dvostransko delo, torej bilateralno sodelovanje z državami, odkudar taki proizvodi ponavadi prihajajo in komisija predlaga tudi pozitivne ukrepe za sodelovanje z določenimi tretjimi državami, da bi jim pomagali v njihovem boju proti ponarejanju. In končno eh, smo slišali tudi pomembno vprašanje, kaj se zgodi, če nacionalni uradi in pristojni nacionalni organi potrdijo sprejete odločitve. No, kot prvo menim, da ni treba vnaprej razmišljati o tem, ker še ne vemo, kako se bodo odločili drugi pristojni organi in pravosodni organi držav članic, morda bodo že sami po sebi popravili storjeno napako. Zadeve bomo seveda potem gledali v luči pravnih sredstev, ki bodo uporabljena v tem smislu. To je zaenkrat moj odgovor na to pomembno vprašanje. Gospa predsedujoča, to je dejansko ena od ključnih točk za vzpostavitev notranjega trga in nahajamo se v trenutku, ko skupaj z vami in svetom pospešeno podarjamo pomen razvoja notranjega trga, še zlasti v smislu koristi za naše državljane, za mala in srednja država. Eh, podjetja in kot rečeno, ne želimo več nobenih zapletanj v zvezi z uporabo blagovne znamke skupnosti. Hvala vsem. Hvala lepa. Gospod komisar, dame in gospodje, s tem je razprava zaključena. Nadaljujemo jutri 22. septembra v sredo ob 9. do 1. popovdne in potem od 3 popovdne do sedmih zvečer. Dnevni red je